Sí, bueno, pero. El informe queda aprobado. Inf poročilo je bilo sprejeto. Sedaj pa poročilo GNC, program za pravice in državljanstvo za obdobje 2014 do 2020. Glasujemo. Se cierra la votación konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Winkler, avtonomni trgovinski preferencijali za Moldavijo. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. poročilo Fraga STVS, sporozum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa priporočilo Steinruck, konvencija mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu. Glasujemo. Pravado. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Poročilo Mathieu Wiu, nedovoljena proizvodnja in trgovina streljem orožjem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa priporočilo Šolc, sporozum EU Kitajska glede spremembe in tako naprej. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto priporočilo Moreira, uvoz govejega mesa živali, ki niso dobivali določenih hormonov in tako naprej, kdo je za, proti. Glasovali bomo ponovno. Priporočilo Moreira. Uvoz govejega mesa. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. priporočilo kot in ni, sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Mato, uvoz nekaterih ribiških proizvodov in tako naprej, kdo je. Gre za kanarske otoke. Glasovali bomo poemensko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo naranjo, uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Neinski, uporaba sredstev in tako naprej, enaka tema. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Kozlovski, enaka tema. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Jegle pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu EU-Kanada. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Swinburn, okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Poročilo Nibler, vesolska industrijska politika EU. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Poročilo Del Castillo računalništvo v oplaku, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, poročilo sedo, gre za poročilo o oceni perek, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, poročilo rodust, gre za skupno ribiško politiko, predlog spremembe 1, prvi del, glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sprejeli smo torej stališče sveta. Priporočilo Stevenson gre za skupno ureditev trgov za ribiške proizvode brez predlogov sprememb. Sprejeto. Poročilo Arsenis, severovzhodni Atlantik, globokomorski stalež in ribolov v mednarodnih vodah. Sto 31 predlogov sprememb pristojnega odbora. Glasovali bomo v svežnju, kdo je za proti vzdržalni sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 29 v dveh delih. Prvi del, kdo je za proti vzdržalni sprejeto. Drugi del, kdo je za proti vzdržalni sprejeto. predlog spremembe 62, glasovali bomo po imensko, glasujemo. <clears throat> Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji predlogi sprememb so brezpredmetni, zato bomo takoj glasovali o predlogu spremembe 131. To je za, proti, vzdržani, To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanju. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. gospod Tršenis. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V, v skladu z 57. členom, drugim odstavkom, prosim, da preložimo uh, končno glasovanje in da bi zadevo spet predložili odboru, zato da poskušamo doseči sporazum v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlogu gospoda Arsenisa. Kdo je za? Gospa Fraga. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu svoje skupine prosim, da glasujemo o zakonodajni resoluciji. Parlament je podpisal kompromis med večjimi političnimi skupinami, večina ga podpira in zato mislim, da ne bi smeli preložiti končnega glasovanja. Včeraj je bil kompromis prelomljen, vseeno pa prosim, da o tem glasujemo. Imeli smo večino v odboru za ribištvo, imeli smo kompromis in zahtevam, da sedaj glasujemo. Hvala. Si, de todas formas, señora Fraga. Gospod Fraga, v skladu z poslovnikom moramo glasovati o predlogu gospoda Arsenisa. Lahko seveda nasprotujete predlogu gospoda Arsenisa, ampak potem morate tako glasovati. Torej, glasujemo o predlogu gospoda Arsenisa. Gre za preložitev končnega glasovanja. Kdo je za predlog gospoda Arsenisa, da bi preložili glasovanje, kdo je proti? vzdržani. Zavrnjeno. Predlog gospoda Arsenica je bil zavrnjen. Prav, bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. I think it was rejected clearly. Yeah, just about. Yeah. Se cierra votación. Con el clasamaño. zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Se cierram la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Gardini, mehanizem unije na področju civilne zaščite. Glasujemo o svežnju 1. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. Drugi svežen je brezpredmeten. Sedaj pa glasujemo. O predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovali bomo o osnutku zakonodajne resolucije. Imamo dva predloga sprememb. 107, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. In 108, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. Oba predloga sprememb. Sta bila sprejeta, sedaj pa bomo poemensko glasovali o resoluciji. Glasujemo. Ja. Se cierra. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Sančes presedo, kreditne pogodbe za stanovanske nepremičnine. Predlog sprejeme 118, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovali bomo o predlogu komisije, kdo je za proti vzdržani sprejeto in glasujemo o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo. Se cierra. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Murphy, uvoz riža s poreklom iz Bangladeša. Glasovali bomo v svežnju o predlogi sprememb 1 do 12, da je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 13, da je za proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 13, torej. Glasujemo. Se cierram. Konec glasovanja. Predlog spremembe 13 je sprejet. Sedaj pa predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še zakonodajna resolucija. Gospod Murphy. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V skladu z drugim odstavkom 57. člena prosim, da ne glasujemo o zakonodajni resoluciji. Namesto tega bi morali resolucijo predložiti spet odboru in eh, poskušali bi imeti pogajanja o trialogu s komisijo in svetom, zato da bi dosegli dogovor v prvi obravnavi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu gospoda Murphyja. Kdo je za? Proti vzdržane. Sprejeto. Prav, čaka nas naslednje poročilo, poročilo Grote, časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi. Glasovali bomo o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo. Se cierra votación. Con la sprejeto. Gospa Hasi je prosila, da bi glasovali o mm, predlogu resolucije v zvezi s papirjem. Tako bomo tudi storili. Najprej predlog spremembe 10. To je za. Proti. Glasujemo torej o predlogu resolucije v zvezi z oblikovanjem meril za določitev, kdaj se predeljeni papir ne obravnava več kot odpadek na podlagi člena 6 skozi 1 direktive 2008 skozi 98 in tako naprej. O tem dokumentu bomo glasovali. Izvolite, gospa McGuinness. Ah, Končno. Želela bi vam pomagati, gospod eh, predsedujoči. Kolegice in kolegi, to je zadnja stran na. Uh, glasovalnem seznamu. Mislim, da ni vsem popolnoma jasno. Samo v pomoč. Vsaka pomoč je dobrodošla, gospa McGuinness. Časi so res, res težki. Every, Ali vsi veste, eh, o čem glasujemo? Odlično. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena. Do je za. Proti. Vzdržani. Dopo un breve elettronico, glasuemo. Se cierra votación. Con el sueño. Zavrnjeno, z tesno večino. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprijeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprijeto. Prav bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. It's very tight, eh? Se cierra la votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to bomo preverili elektronsko glasovanje. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem. Predlog spremembe osem. Ne, pravi predsedujoči. Predlog spremembe osem. Kdo je za? 7. Votos a favor. Številka 7. Kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 8 torej. <coughs> Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 9, 2 je za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Številka 9. Se cierra votacion. Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa glasujemo o resoluciji z izglasovanimi spremembami. Poemensko. Glasujemo. Qualified majority is required? Yes. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Vamos ahora a interrumpir. Sí, señor Salafranca. Gospod Salafranca, izvolite. Gracias, señor presidente. No... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Nisem želel prekiniti glasovanja, ampak že nekajkrat sem prosil za besedo. Moja glasovalna naprava, naprava ne deluje. Pri poročilu Krote pa sem glasoval za. Hvala. Glasovanje bomo prekinili za slavnostno sejo. Poslušali bomo nagovor predsednika Malija Ibrahima Bobakarja Kejte. Ob 12.30 pa bomo nadaljevali z glasovanjem.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 präsident liebe kolleginnen und kolegice in kolegi gospod predsednik veliko čas nam je da lahko predsednika kajto pozdravimo na plenarnem zasedanju vaša država mali je za nas izjemno pomembna država dogodke v zadnjem času smo pozorno spremljali videli